Hvala, da ste prišli in dobrodošli na današnjem skupnem sestanku. Preden se lotimo samega dnevnega reda, dovolite, da vam povem naslednje. Danes imamo tolmačenje v vse jezike, razen v malteščino in danščino. Dovolite, da vam predstavim dr. Ašo Rose Migiro je namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov. Doktor Migiro je pri nas že bila trikrat v parlamentu, oziroma dvakrat se popravljam. Danes je tretjič z nami. In sicer ob začetku letnega poročila o partnerstvu med Evropsko unijo in Združenimi narodi. To je ta dokument tukaj in to je odlični inštrument našega institucionalnega sodelovanja. Dr. Migero je magistrirala in doktorirala iz prava. Najprej je delovala na univerzah kot predavateljica, potem pa je prevzela odgovorna uh, mesta v svoji državi, dvakrat je bila ministrica, enkrat eh, za zunanje zadeve, eh, enkrat pa za razvoj. Potem pa je postala namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov. To je položaj, ki so ga ustanovili leta 1997 in eh, ona je že tretja nosilka tega naziva. Odbora za zunanje zadeve in za razvoj, bosta sredi novembra obiskala Washington oziroma New York, bolje rečeno, torej boste obiskala Združene narode in to bo ponovno priložnost, da se sestanemo. Današnje skupno zasedanje je zelo dobra priložnost, da še naprej razvijamo sodelovanje med OZN in Evropskim parlamentom in da medparlamentarno sodelovanje pospešimo in okrepimo na vprašanjih, ki zadevajo cel svet. Rekl sem, da je to skupno zasedanje odbora tudi za ženske zadeve, za enakost spolov, potem eh, odbora za razvoj eh, in seveda našega odbora, odbora za zunanje zadeve. Zato pozdravljam vse poslanke in poslance iz vseh treh odborov. Mislim, da je to dobra priložnost, eh, da povdarimo, kako velik pomen pri predpisujejo Združeni narodi sodelovanju z nami. Letošnje poročilo je že četrto poročilo o napredku tega partnerstva. In kot sem rekel, je to nadaljni dokaz za poglabljanje naših eh, odnosov in sodelovanja med obema eh, inštitucijama. Brez odvečnih nadaljnih besed bom eh, dal besedo dr. Migero, da nam bo predstavila svoje vodne besede. Potem pa bo moj kolega gospod Meli prevzel vodenje tega zasedanja, kjer bomo imeli vprašanje in odgovore. Približno okoli 19. ure naj bi se današnji sestanek končal, zato prosim, da temu prilagodite tudi dolžino svojih intervencij. Hvala vsem. Dr. Migero, izvolite. Hvala lepa. Gospa Žuli, predsednica odbora za razvoj, gospod Spašu, podpredsednik odbora za zvonanje zadeve, spoštovani poslanci in poslanke Evropska parlamenta. Kot je že povedal gospod Pašu, je to moj tretji obisk v tem parlamentu v vlogi namestnice generalnega sekretara od leta 2007. Pozdravljam to priložnost, da lahko govorim pred dvema odboroma, katerih mandata zadeva ta tri med seboj napovezane stebre dela OZN, razvoj, mir in varnost ter pa človekove pravice. Prav tako bi se rada zahvalila predsednikom odborov za povabilo. Hvala lepa tudi članom odborov ter pa drugih odborov, katerih delo je ključno za delo OZN na področju okolja, enakost spola, pravit žensk in pa nadzor proračuna. Spoštovani poslanci, Evropska unija seveda so zemala za mednarodne rešitve, za mednarodne težave in pa za mednarodni okvir, v katerem imajo vse države svojo vlogo pri tem, ko pridemo do pravih rešitev. Evropska unija vse skozi ponavlja svojo zavezo za gradnjo učinkovitega multilateralizma z močnimi združenimi narodi v središču. EU tako politično kot tudi finančno podpira to zavezo. Današnja gospodarska kriza zelo vpliva na vaše voljivce. Še toliko bolj pa vpliva na države v razvoju in pa države v evropski soseščini, ki so v tranzitu. To pomeni manjšo popraševanje po izvozu, prav tako manjši prihod, prihodek iz turizma. Afriško gospodarstvo je izgubilo 251 milijard dolarjev zaradi tega. Za številne države je gospodarska kriza prav tako poslabšala porazdelitev bogatstva in zaustrila podnebne spremembe ter pa prehrambno krizo. Razvoj tisočletnih razvojnih ciljev je sedaj pod vprašanjem. Poročilo generalnega sekretarjata za leto 2009 ocenjuje, da bo okoli 55 do 90 milijonov ljudi več živelo v skrajni revščini do konca tega leta. To število sedaj presega že eno milijardo. Dostop do zdravstva, izobraževanja in pa hrane bo problematičen za številne. Spoštovani poslanci in poslanke, prejšnji mesec sem začela tudi poročilo um, o vrzelih tisočletnih razvojnih ciljev, predvsem glede dolga, razvoja in pa pomoči. Sedaj ni čas, da zmašamo pomoč in pa razvojno pomoč za državo razvoju. Trenutna kriza je lepo pokazala, da javne dobrine niso luksus, ampak nujnost. Brez dobrega finančnega sistema na mednarodni ravni bo razvoj človeštva v večini državah razvoja v velikih težavah. Sedaj je čas, da še ukrepi multilateralizem in prav tako mora biti naše intervencije bolj učinkovite. OZN želel biti kos izzivom tudi v okviru naše stalne reforme OZN. Naš znotrajni sistem sodstva je sedaj profesionalen, povečali smo odgovornost in pa preglednost ter okrepili tudi eh, mednarodne nadzorne organe. Ta sistem bo povečal učinkovitost in pa zagotavljal boljše informacije za države članice in pa za javnost. Prav tako je pravičnost v središču našega dela organizacije. Nedavna odločitev generalne skupščine, da ustrovimo enotno agencijo za enako spolov, je način, kako se bolje zauzimati za pravice žensk. Gospod in gospode, naj povem še nekaj besed o pobudi Delivering as One. Delamo kot eden, uspemo kot eden iz leta 2007, s tem želimo povečati naš učinek in pa učinkovitost. Uspemo kot eden je združila donatorje, države, ki imajo skupne cilje. Osem glavnih enot za države bo spodbujala reforme. Pobuda Delivering as One je pospešila spremembe in pokazala, kako zelo potrebujemo bolj skladen sistem OZN. To poročilo, ki ga pripravljajo države članice OZN in pa vlade je pokazalo nekaj spodbudnih dosežkov. Pilotne države so videli, kako zelo pomembno je mednarodno lastništvo in pa voditeljstvo na mednarodni ravni. V okviru pilotnih držav in pa drugih držav vidimo, da je programiranje vedno bolj skladno in pa osredotočeno. Ekipe OZN se vedno bolj učinkovito odzivajo na vladne zahteve in vsebinsko uspevajo ter govorijo z enim glasom. Več pilotnih držav je pokazalo tudi to, kako lahko skupni proračunski okvir okrepi preglednost in pa predvidljivost porabe virov. Mehanizem enega sklada je pomagal uskladiti porabo sredstev, prav tako smo zmanjšali tudi transakcijske stroške. Trenutni Sistem koordinatorjev rezidentov na drža ravni državah članicah je sedaj postal močnejši in bolj odgovoren. Pilotne države sedaj začenjajo letne ocene. Generalni sekretar je prav tako dobil prošnjo, da začne neodvisno ocenevanje pobude Uspevamo kot eden. Sedaj v okviru OZN z podporo skupine za razvoj OZN delamo, da bi dejansko to tudi ocenili. Gospe in gospodje, sedaj želimo še ukrepiti naše sodelovanje z Evropsko unijo. Naše sodelovanje je že tako zelo raznoliko in pa učinkovito. Tukaj gre za misije ohranjanja miru ter pa preprečevanje konfliktov. Prav tako gre tudi za izmenjavo najboljših praks upravljanja, izmenjavo osebja in usposabljanja. Prav tako EU financira mednarodne in pa humanitarne intervencije ter pa spodbuja razvojne politike. Današnje poročilo obnavljamo upanje, gradimo življenja, se osredotoča zlasti na en vidik našega partnerstva, torej podpora državam, ki so se ravno kar izvile iz krize, iz konflikto. Izzivi v takih okoljih so res zelo številčni vedno večja potreba po virih in pa po zmogljivostih. V poročilu smo določili nekaj glavnih rezultatov, povedali smo tudi, zakaj so bili ti rezultati možne. Dovolite, dovolite mi, da povem, kaj smo dosegli. Evropska komisija je financirala intervencijo OZN za krepitev programa odstranjevanja min, orožja ter pa pomoč ranljivim skupinam skupaj pomagamo bivšim bojevnikom in pa tistim, ki so še vedno v vojni, k temu, da lahko lažje nadaljujejo svoje življenje in se vključijo v družbo. Komisija je podpirala varnostne mreže, OZN za prehrano in pa zdravstvo za milijone ljudi. V primerih, ko običajne varnostne mreže niso bile uspešne in ko ni bilo državnih sistemov, ki bi poskrbeli za to. Prav tako smo si prizadevali tudi za ohranjanje delovnih mest. Osredotočili smo se na sisteme zgodnjega opozarjanja, kar poveča učinkovitost držav, da preprečijo izbruh bolezni. Prav tako smo promovirali tudi okrevanje okolja, trajnostne vire, naravne vire v državah v postkriznem obdobju, kar je za nas prednostna naloga. Gospod in gospode, prav tako smo začeli graditi tudi institucije, državljani menijo, da je legitimnost države izjemno pomembna. Prav tako smo se zauzeli za vladavino prava in okrepili sisteme, ki bi gradili bolj demokratična okolja v svojih državah. To je lep primer tega, kako nepristranskost OZN pomaga komisiji, da deluje pri politično občutljivih vprašanjih. Skupaj smo podpirali lokalne volitve v velikih jezerih, v Afriki in pa v Afganistanu. Prav tako smo podpirali tudi tri kroge volitev v Iraku v petletnem obdobju. V poročilu nismo minimizirali težav, s katerimi se soočajo države v postkriznem obdobju. Mednarodna podpora ni vedno zadosti odločila pri ohranjanju in ustvarjanju stabilnosti, pa vendar je naše partnerstvo izboljšalo število življenja um, zmanjšalo škodljive učinke in pa povečalo upanje za boljšo prihodnost. Tudi v primerih, ko je siceršna varnostna situacija še vedno slaba. V poročilju smo prav tako prikazali našo skupno zavezo, tako kako bolje graditi prihodnost. Torej ne gre samo za to, da nadomestimo tisto, kar je bilo prej tam, ampak je treba se soočiti z vsemi težami, z vsemi krivicami. V Pakistanu je večja deležba punčk v šolah, primer, ki kaže, kako lahko v državah omogoče priložnosti, da se ustvari boljše življenje. Naše partnerstvo temelji na dejstvu, da je vloga mednarodne skupnosti ta, da podpira mednarodne akterje pri čim večjem razvoju. Pomagamo jim graditi infrastrukturo za mir. Institucije procese in pa veščine v vladi in pa v civilni družbi. V poročilu smo prav tako podarili tudi zaključke neodvisne ocene iz leta 2008 pod okriljem komisije. Ocenili smo, da v okviru dela OZN je komisija uspela pomagati tudi tam, kjer se je to zdelo zelo težko ali celo nemogoče še posebno v državah v krizi. Dodatni dokazi še kažejo to, da je komisija imela koristi od političnega dialoga OZN z vladami. Skupaj smo uspeli ohraniti vire in pa pozornost tudi na tista krizna območja, kjer se je pozornost že zdavnaj obrnila drugam. OZN je zelo hvaležna Evropski komisiji za stalno podporo tudi komunitarnim in pa razvojnim prizadevanjem OZN v več kot stotih državah sveta. Naša skupna prizadevanja so zelo pomembna, tako pri človekovih pravicah, pri obrambi ranljivih skupin, pri krepitvi vladanja in pa pri naložbah v zdravje, izobraževanje, sanitarje in pa vodo. Ekscelence, ko kot poslanci potujete, si lahko sami pogledate, kaj se dogaja, če tega še niste storili. Prosim, obiščite tudi urade OZN e na terenu, pogledajte si partnerstvo Evropske komisije in pa OZN e partnerstvo v akciji. Pripričana sem, da boste videli lepe rezultate našega partnerstva, prav tako pa sem tudi pripričana, da boste imeli tudi svoje, da je kako še izboljšati naše sodelovanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, doktor Migiro. Najlepša hvala, doktor Migiro, za vaše uvodne besede. Sedaj bom dala besedo poslankam in poslancem. Najprej gospa Kretö. Uh, Najlepša hvala, da ste prišli v Brusel in hvala za to vašo predstavitev, dr. Migiro. Moje vprašanje se nanaša na uh, razvojne cilje tisočletja. Sami ste povdarili, da od zadnjega obdobja je prišlo do velikega napredka pri odpravljanju revščine, vendar Moje vprašanje bi bilo naslednje. Glede na finančno strategijo, v kateri smo, ali uh, imate novo strategijo za razvrstitev po prednostnih nalogah posameznih uh, razvojnih ciljev tisočletja? Poleg tega, kako lahko za posamezne države Združeni narodi lesnično uh, zagotovijo pomoč, kajti konec koncev naj bi eh, razvite države ni celih sedem odstotka svojega eh, bruto domačega proizvoda namenile pomoči eh, državam za razvoj v razvoju, ko gre za doseganje ciljev, razvojnih ciljev tisočletja. Poleg tega vem, da je treba zlasti še posvetiti veliko pozornost tistim območjem, kjer je treba ohranjati mir ali ga ustvarjati ali bo tukaj eh, kakšna ženska morda prevzela eno od vodilnih vlog v Agencijah Združenih narodov v prihodnosti. Gospod Prodi, izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se gospe Migiro za njeno poročilo. Mislim, da smo v izjemno pomembnem obdobju. Vidimo, kako se na številnih področjih pojavlja potreba po neke vrste mednarodnem upravljanju. To je tudi ena izmed nalog Združenih narodov. Združeni narodi bi se morali usmeriti v ta cilj in ena izmed prednostnih nalog bi bil sporazum glede izpustov toplogrednih plinov. Ta sporazum bi moral biti dosežen v Kopenhavnu in če bo dosežen, bomo imeli mednarodni sporazum, ki bo priznaval, da so države soodvisne. To hkrati kaže, da potrebujemo mednarodno upravljanje tega področja. Torej, potrebujemo nove vrste mednarodno upravljanje. To je pomembno tudi v stikih med Združenimi narodi in Evropsko unijo, kajti Evropska unija je že neke vrste eksperiment nadnacionalne vlade. Mislim, da je to izjemno pomembno, tudi za razvoj Združenih narodov. Na ta način bodo Združeni narodi pripomogli k eh, neke vrste mednarodni vladavini, kar bo zagotovilo tudi večji vpliv Združenih narodov pri zagotavljanju demokratičnega nadzora. Vključiti je potrebno narode, ne le države. Pozitivno ocenjujem sodelovanje med Združenimi narodi in Evropsko unijo, vendar pa mislim, da je potrebno to sodelovanje prenesti na mednarodno organizacijo. Tako bomo lahko poskrbeli za višjo raven sodelovanja. In razvili večje medsebojno zaupanje. Najlepša hvala. Monsieur Kajsel. Gospod Kasseldorfer, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za vaš prispevek, gospa Migero. Sodelovanje med Evropska unija kot celato in pa Združenimi narodi deluje zelo dobro. To vem tudi iz svojih izkušenj. Dobro smo sodelovali v Južnji Ameriki, v Vzhodnem Timorju in tako naprej. Zanima me, kako gledate na sodelovanje med posameznimi državami članicami Evropske unije, ki imajo lastno razvojno politiko ta pogosto ni dovolj usklajena z skupnim stališčem Evropske unije. Kako torej ocenjujete sodelovanje posameznih držav članic med seboj in pa sodelovanje drugih držav, ki niso članice Evropske unije? V vzhodnem Timorju so po volitvah 2001 bile prisotne številne mednarodne organizacije, delo pa ni bilo prav nič usklajeno. Potekala so prizadevanja za prestrukturiranje celotne države, vendar pa je ta neusklajenost razvoj celo ovirala. Torej menite, da bi lahko to sodelovanje v prihodnosti bolje oblikovali v sodelovanje z Evropsko komisijo, seveda. Gospod Sala Franka, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi Sam bi rad prisrčno pozdravil namestnico generalnega sekretarja Združenih narodov. Sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi je izjemno pozitivno. Dobro je tudi, da se razvijajo odnosi med Združenimi narodi in Evropskim parlamentom. Vaš obisk lahko le pozdravimo. Hvala tudi za dokument, ki ste ga prinesli s seboj in ki dobro kaže, kakšno je sodelovanje med člani Združenih narodov in pa med Evropsko unijo. To se odraža tudi v proračunu Evropske unije. Vidimo lahko, kakšen je prispevek držav članic Evropske unije. Hkrati pa lahko vidimo tudi, kakšen odstotek proračuna prispeva celotna Evropska unija. Kot so dejali že moji predhodniki, se je pri različnih misijah Evropskega parlamenta, recimo v Afganistanu in pa v Libanonu, gre za misije za opazovanje volitev, pokazalo, kako dobro poteka sodelovanje med Združenimi narodi in Evropsko unijo. Vendar pa bi morali preseči zgolj te osko zastavljene cilje in to sodelovanje, ki že poteka. Mogoče bi nam lahko povedali kaj več o tem, kako daleč je že eh, izvajanje reform v Združenih narodih. Zagotovo so se Združeni narodi precej preoblikovali, članec je veliko več, kot jih je bilo pri ustanovitvi Združenih narodov in tudi naloge so se spremenile. Takrat je šlo predvsem za to, da izkorenimo kolonializem, sedaj pa so se morali združeni narodi prilagoditi novim nalogam. Zanima me, kako lahko ta postopek reform povežemo tudi z spremembami v generalnem sekretarjatu Združenih narodov. Poleg tega me zanima tudi, kako poteka eh, celotno glasovanje v Združenih narodih. Eh, nekatere države imajo veto, kako se je situacija oziroma kako se bo situacija spremenila po reformah. Vidimo tudi, da potrebujemo učinkovit multilaterizem in mislim, da bi ga morali uresničiti znotraj Združenih narodov. Potrebno je torej preseči osko zastavljene cilje. Zanima me, kako gledate na to. Ste namestnica sekretarja Združenih narodov in zanima me, kako gledate na te izzive. Doktor Migiro, bi morda želeli odgovoriti na teh nekaj vprašanj, ki so vam jih postavili poslanke oziroma poslanci Evropskega parlamenta? Uh, Najlepša hvala. Dovolite, da se zahvalim za prisrčno dobrodošlico, ki ste mi jo izrekli. Pri prvem vprašanju nisem mogla natančno slediti, ker sem se nekoliko a, zamudila z temi slušalkami in ugotavljanjem, kje je ustrezni kanal. Eh, mislim, da je bilo prvo vprašanje, s kakšnimi mehanizmi lahko združeni narodi eh, na nek način spodbudijo bolj razvite države, da bi ni celih sedem odstotka svojega BDP-a namenile za doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Torej, generalni sekretar izkoristi vsako priložnost, bodi si na sestanku G8 ali G20 držav, zato, da spodbudi države udeleženke teh sestankov, da resnično še naprej ustrajajo na razvojnih ciljih tisočletja, kajti to so pomembni inštrumenti. Nekatere države Eh, so že dosegle skoraj da ni celih sedem odstotkov, druge namenjajo več kot ni celih sedem odstotka za razvojne cilje tisočletja. Naša naloga je torej, da še naprej se povezujemo s temi državami, da jih spodbujamo eh, in da seveda tudi ne samo eh, obljubijo finančna sredstva za določene cilje, temveč da ta finančna sredstva potem tudi sprostijo. Tukaj smo že naleteli na nekaj pozitivnih premikov in to bi bilo treba nadaljevati. Seveda se zavedamo svetovne finančne in gospodarske krize, ki nas je prizadela. Vendar zdi se nam, da če hočemo podpreti razvoj in druge stebre dela Združenih narodov, ne gre drugače. Kar zadeva eh, vlogo žensk na vodilnih funkcijah, moram reči, da generalni sekretar veliko pozornosti posveča temu. Od eh, takrat, ko je prevzel svojo vlogo, smo doživeli že 40 odstotno povečanje števila žensk. Devet eh, žensk je že na zelo visokih eh, položajih, nekatere so prvič prevzele ta položaj. Recimo urad za pravne zadeve vodi ženska, potem imamo UNDP, torej program Združenih narodov za razvoj in nekatere druge zelo pomembne agencije in uh, urade, ki jih eh, vodijo ženske. Tudi posebna predstavnica generalnega sekretarja v Liberi je ženska. Poleg tega imamo sedaj več žensk, ki so uh, namestnice uh, posebnih eh, uradov, ki jih sicer vodi generalni sekretar. Vsekakor, generalni sekretar je sedaj začel z ustanavljanjem posebnega urada Združenih narodov za enakost spolov, to je Gender uh, Equality Office v angleščini. In to je gotovo tudi uh, pomeni dober korak naprej. Drugo vprašanje se je nanašalo na neke vrste svetovno vlado Strinjam se s poslancem, ki je govoril o tem, resnično potrebujemo neke vrste svetovno vlado, vodilno organizacijo, da bomo stvari premaknili naprej. naprej. To poskušamo narediti z reformo Združenih narodov, za katero je seveda odgovoren eh, generalni sekretar sam. Tudi eh, varnostni svet bo seveda del teh eh, reformskih naporov države eh, članice OZN sedaj v okviru posebne delovne skupine se pogovarjajo o tem, kako reformirati delo eh, varnostnega sveta. Generalni sekretar v zadnjem času večkrat eh, povdarja, da je pripravljen podpreti napredek na tem področju. Gre za zamisel, da bi povečali število članic eh, varnostnega sveta. Nekateri pri tem zahtevajo, da nobena od članic ne bi smela imeti pravice veta, drugi so drugačnega mnenja. Vendar generalni sekretar resnično že dela skupaj z celo vrsto sodelavcev na področju reformiranja tudi pogojev za zaposlovanje v Združenih narodih sodelujemo eh, tudi na področju obvladovanja in boja proti podnebnim spremembam s pomočjo eh, mehanizmov organizacije Združenih narodov, gre le na ta način, ker je le na ta način moč resnično uspešno se zoprstaviti temu. Bolj se osredotočamo, torej vse bolj na odprte vprašanja, ki se nanašajo na podnebne spremembe. Brez dvoma pa ostaja dejstvo, da je treba narediti še več, da bomo dosegli sporazum o globalnem obvladovanju podnebnih sprememb. Vemo, da Evropska unija tudi z nami in nekaterimi drugimi državami tesno sodeluje zlasti tistimi, ki so se zavezale za zmanjšanje izpustov, vendar Poleg eh, boja proti eh, podnebnim spremembam je treba tudi odpravljanju posledic leteh nameniti dovolj pozornosti. Eno od vprašanj se je nanašalo na sodelovanje z posameznimi državami članicami, če sem si dobro zapomnila. Seveda, sodelovanje med Združenimi narodi in Evropsko unijo poteka uh, v okviru partnerstva tega sporazuma, ki ga imamo. Seveda pa je obstajajo še nove možnosti skupnega sodelovanja, ko gre za osredotočanje finančnih in ostalih resursov v najbolj potrebna uh, območja. Kolega me je spomnil na to, da obstaja seveda tudi kodeks ravnanja med EU in OZN, ki ga je. Uh, za katerega je dala spodbudo Evropska komisija, ki nam omogoča delitev dela med obema inštitucijama. Na ta način lažje določimo, kdo bo delal na katerem področju in na ta način lažje uh, razvijamo programe, ki bodo imeli večji vpliv, ki bodo bolj učinkoviti, kar zadeva tako porabljene vire, kot tudi, kar zadeva usklajevanje in eh, delo na prednostnih področjih. Naslednje vprašanje. Kako dalec smo prišli na področju reformiranja sistema eh, organizacije Združenih narodov, poleg seveda reforme varnostnega sveta? Mislim, da sem že povdarila, da smo okrepili delo sekretarjata, ker zadeva eh, sodelavce v sekretarjatu. Tukaj eh, smo razvili nov sistem eh, pogodbenega dela oziroma zaposlovanja. Poleg tega pa bomo vzpostavili sistem, kjer bodo posamezni uradniki bolj neposredno odgovorni državam članicam in bolj odgovorni za uporabo sredstev, ko gre za pooblastila, ki jih imamo. Na politični ravni smo okrepili uh, urad za politično sodelovanje tako, da se bo ta urad ukvarjal ne samo z obladovanjem uh, situacije po nastanku krize, temveč tudi se bo ukvarjal z preprečevanjem izbruhov kriz. Poleg tega se bomo poleg varnosti morali bolj posvetiti uh, odpravljanju in preprečevanju posledic katastrof, boju proti revščini. Skratka, graditi moramo na tem novem multilateralizmu, ki eh, postavlja Združene narode bolj v središče delovanja v svetovnem okviru. Hvala. Veliko poslank in poslancev bi želelo še spregovoriti. Vaš čas bom omejila na eno minuto za vsako vprašanje. Gospod Tenok, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča, doktor Migera. Seveda hočemo nekaznovanost diktatorjev po svetu odpraviti, vendar realnost je včasih takšna, da je za doseganje pravičnosti treba sprejeti včasih amnestije in podobne ukrepe, da vsaj nekatere privedemo pred obličje pravice. V zadnjem času pa ste predsednika Bašira, predsednika Sudana, v resoluciji Združenih narodov obtožili cele vrste eh, kaznjivih dejanj, vendar za enkrat, eh, kar zadeva, eh, kar zadeva eh, vojne zločine, z resolucijami še nič niste dosegli. Kako boste to spremenili? Hvala, gospa Andrik Jene. Hvala, gospa predsednica gospa Migiro, prosim, če bi nekaj rekli v zvezi z zelo o, občutljivim vprašanjem, namreč preprečevanje konflikta v Gruziji. Žal, vsi dobro vemo, da misija opazovalcev Združenih narodov v Gruziji je mm, nehala delovati zaradi pritiska Rusije in zaradi tega, ker pač eh, varnostni svet ni podprl podaljšanje tega mandata. Vendar Eh, ta misija je delovala štiri leta na tem področju do eh, lanskoletnega izbruha krize med eh, Gruzijo in Rusijo. Torej, kako mislite, da se bo sedaj Združeni narodi angažirali v tej regiji? Mislite, da lahko dosedanje skupno angažiranje EU in OZN opišete kot eh, neuspeh in ali mislite, da je to naše partnerstvo na področju Kosova bolje delovalo, če je temu tako, zakaj in kakšne so nauke, ki bi se jih morali naučiti iz teh dveh izkušenj. Hvala. Hmm, besedo ima gospod Guerrero. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Migero razvojni cilji tisočletja so povezani oziroma na nje je vplivala tudi finančna in gospodarska kriza. Trenutna situacija pa je dobra za delovanje Združenih narodov, to smo videli pri zadnji konferenci o boju proti podnebnim spremembam, recimo. Mislim, da je dober trenutek, da Združeni narodi izkoristijo ta nov zagon, to novo moč, ki so jo dobili. Mislim, da bi v naslednjem letu, ko bo prišlo do pregleda razvojnih ciljev tisočletja, morali poskrbeti tudi za nov politični zagon. Namreč te cilje smo si zastavili že pred praktično desetimi leti. In vsaj pet let bomo še potrebovali, da bomo lahko res izkoreninili lakoto. Sì, Presidente, colleghi tutti. Ma... Gospa Matera, najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Migero. Ne želim vam zastaviti vprašanja, ampak se vam preprosto zahvaliti, da ste danes eh, z nami tukaj. Eh, sem eh, podpredsednica odbora za pravice žensk, prihajam iz Italije. Predvsem mislim, da je pomembno, da se Združeni narodi zauzemajo za pravice žensk v Afriki in za pravice posameznikov.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 Gospa predsednica, dragi kolegi, gospa Migiro. Eh, Danes vam ne želim zastaviti vprašanja, ampak bi se vam rada zahvalila, da ste tukaj z nami. Sem podpredsednica odbora za pravice žensk za enakost spolov in eh, tukaj v parlamentu zastopam Italijo. V veliko čast mi je, da sem spoznala vas, eh, ki predstavljata simbol eh, zagovarjanja pravic eh, žensk v Afriki. Ste podpredsednica oziroma namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov in to je veliko priznanje za napredek afriških organizacij v boju za zagotavljanje pravic žensk in otrok pomembno vlogo igrate tudi znotraj mednarodne skupnosti. Lani 9. novembra ob prvi mednarodni konferenci za boj proti nasilju nad ženskami, kjer ste sodelovali vi, eh, minister Karfanja, to je bil prvi vrh G8 za boj proti nasilju nad ženskami. In tudi sama sem imela čast in veselje, da sem skupaj s kolegi uh, sodelovala in pomagala v boju za pravice žensk, ki trpijo zaradi nasilja. Minuto imate na voljo. Rada bi se vam torej zahvalila za vso opravljeno delo, s katerim sem prepričana, da boste tudi nadaljevali. Še enkrat najlepša hvala. Thank you very much, uh, Madam Chair. Najlepša hvala. Najprej vprašanje vloge Mednarodnega kazenskega sodišča in uh, univerzalne jurisdikcije, kaj smo dosegli pri odpravljanju nekaznovanosti storilcev. Veseli smo, da imamo mednarodno kazansko eh, sodišče in na ta način se da lahko preganjamo diktatorje in podobne storilce. Cela vrsta dejavnosti že poteka v mednarodnem kazanskem sodišču in OZN seveda mora še bolj sodelovati s sodiščem. Žal, primer sudanskega predsednika še ni dozorel kot eh, bi moral, da bi ga prevzela v svojo jurisdikcijo tudi eh, prevzelo mednarodno kazansko sodišče. Ampak veste, da kar zadeva regionalna telesa, mednarodno kazansko sodišče že sodeluje z njimi. S sodiščem v Hagu, vemo, za posebno sodišče v Ruandi imamo že obtožnice nekdanjih voditeljev kot Charlesa Taylorja in tako naprej. Skratka, razvijamo, vzpostavljamo inštrumente, da bomo odpravili to nekaznovanost. To, kar potrebujemo, pa je tesnejše sodelovanje. In generalni sekretar vedno znova zahteva sodelovanje Sudana z nami. Vemo, da v Afriški uniji sprejemajo nekaj ukrepov, da bi se, reši, da bi se lotili reševanja tega problema, ampak generalni sekretar Združenih narodov bo vsekakor delal še naprej na tem, kar zadeva napor za preprečevanje konflikta v Gruziji, bi rekla takole. Delo Združenih narodov in sodelovanje med EU in OZN mislim, da ne moremo označiti kot neuspeh. Prepričani smo, da so vse upletene strani takšne, da morajo prevzeti svojo vlogo in zagotoviti ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti. Kar zadeva razvanje cele tisočletja, prav imate, da se bližamo zelo pomembnemu trenučku. Eh, leto 2010 eh, je za Vogalom, to je naše ciljno leto in generalni sekretar je zahteval, da bi naslednje leto septembra imeli sestanek in konferenco, kjer bi pregledali doseženo, ugotoviti, kje smo in še bolj okrepiti sodelovanje za izvajanje teh eh, razvojnih ciljev tako držav donator, kot tudi držav eh, prejemnic pomoči. To bo priložnost, da se eh, ponovno osredotočimo na okrepitev finančnih verov za razvojne cilje tisočletja in za izvajanje programov v tem okviru. Poslanke in poslance bi pozvala, da se še vedno zauzemate za to, da razvojni cilji tisočletja tudi vnaprej ostanejo v srčiki našega napora. Seveda pa morajo tudi Združeni narodi in eh, njihove agencije za gotoviti vse, kar je za to potrebno, zlasti UNDP. Zahvaljujem se poslanki za prijazne besede. Res še naprej moramo tesno sodelovati, da ne bomo imeli samo manjše število žensk, ki se bodo borile na prvi črti za naše eh, cilje. Sodelovanje med EU in OZN je priložnost za to. Govorila sem prej, da bomo ustanovili v OZN en poseben urad za enakopravnost spolov in v, z veseljem bomo uh, sprejeli na obisk poslanke in poslance. Takrat vam bomo bolj natančno povedali, kaj na tem področju počenjamo. Hvala. Najlepša hvala za ta odgovor.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 da bo vseeno zagotovljena podpora in da bodo kar se da omejeni eh, migracijski tokovi v Evropsko unijo. Ali ste zadovoljni z napredkom, ki je bil dosežen? Veliko smo že slišali o vlogi žensk in to je seveda pozitivno, vendar pa me zanima, katere konkretne dejavnosti načrtujejo Združeni narodi. V Afganistanu je bil sprejet nespremljiv zakon. Namreč moški je dobil eh, priložnost, da eh, ženski prepoveduje določene stvari ali ne pravite v zvezi s tem, kaj narediti. Beseda ima gospod Šantis. Ja Najlepša hvala. Tudi sam bi rad zastavil nekaj vprašanj. Mislim, da moramo izkoristiti prisotnost gospe Migiro in zahvaljujem se vam, da ste prišli na to sejo naših odborov. Mednarodni problemi so pač mednarodni problemi in zaradi tega moramo izkoristiti Evropsko unijo in pa Združene narode. Sedaj pa k vprašanjem. Evropska unija oziroma sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi ali se s tem krepi tudi politična vloga Združenih narodov. Pred nami so pomembni dogodki, kot recimo podnebna konferenca v Kopenhavnu. Ali bodo Združeni narodi to izkoristili, da bi okrepili svojo politično moč Na mednarodni ravni bi morali sprejeti tudi ukrepe proti korupciji med uradniki. Predsednica je prekinjala govornika. Kar što boli? Gospod Deva. Uh, Najlepša hvala. Veseli me, da je gospa Migiro tukaj. Zanima me, Richard Colbrett posebni odposlanec uh, generalnega sekretarja Združenih narodov v Afganistanu. Richard Culbright je podal uh, poročilo generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-moonu in so ga odpustili. Vemo, da je situacija v Afganistanu sedaj zelo težavna, kaj ti gre za obtožbe, da volitve niso bile demokratične in legitimne. Eh, zanima nas, eh, zakaj je bil gospod Galbraith odpuščen. Najlepša hvala. Na zadnje vprašanje, gospod Van Orden. Much, uh, um, uh, hvala lepa, gospa predsednica, gospa Migero zanima me odnos do tiranov. Evropska unija ni najboljša na tem področju in sedaj vam zastavljam to vprašanje glede na vašo vlogo v Združenih narodov, glede na vlogo, ki ste igrali v Tanzaniji, pa tudi v okviru organizacije SADEK. Številni so podpisali peticijo in tudi demonstrirali, eh, zahtevali so demokracijo in pa spremembe v Zimbabveju. Zakaj ni bila mednarodna skupnost bolj uspešna v boju proti tiranom, kot je recimo Mugabe in zakaj niso sosednje afriške države podprle eh, narod v Zimbabveju, da bi se znebili tega tirana. Najlepša hvala. Merci. Je donne maintenant la parole à la commission répression. Je pas, c'est d'ailleurs pas chez commission. iz GD Itko. Hvala lepa, hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da povem nekaj besed. Že sedaj sta dva komisarja, komisarka Fredo Vadner in pa gospod Huht, sprejela gospod Mogiro. Rad bi povedal nekaj besed. Zelo sem vesel, da je danes tukaj številka dve OZN, ki je prišla sem v Brusel in predstavila to poročilo o sodelovanju med Evropsko komisijo in pa OZN. Sodelovanje med komisijo in OZN je pomembno tudi z finančnega vedika. Gre za 1,2 milijardi leta 2008, 678 eh, milijonov za razvoj in pa 400 milijonov za izredno pomoč. Poleg te finančne pomoči pa je zelo pomemben tudi siceršnji vidik našega sodelovanja. Naše politično sodelovanje sicer morda ni vedno izjemno uspešno, ampak pa vendarle je zelo pomembno. Gre za enako spolov, podnebne spremembe, dobro upravljanje pri vseh teh področjih. Uspemo poslati bolj močno sporočilo, kot pa če bi delovali sami. Zelo smo veseli tega četrtega poročila o našem partnerstvu. To je analitično in pa velikopotesno poročilo o okrevanju po krizi. Že v prvem poročilu smo videli zelo dragocene pripombe o našem skupnem sodelovanju. To vedo vsi, ki sledijo našemu partnerstvu. No, v tem poročilu pa še posebno govora o zelo pomembnem političnem vprašanju, na katerem skupaj sodelujemo. Um, ehm, lansko letna neodvisna ocena je pokazala, da so Združene narode še posebno um, dobri pri upravljanju kriz, kot kaže poročilo. Evropska komisija in pa OZN sta edine dva večstranska mednarodna akterja, ki delujeta s večkratnimi inštrumenti v več kriznih ciklih, vse od pretvorbe institucij pa do gradnje družb ter pa preprečitve kriz poročilu jasno piše, da smo veliko bolj uspešni v partnerstvu, kot pa če bi delali posamično. Pomagamo kmetom, tako lahko OZN in pa komisija tudi bolje izvajata ocene dela na terenu. Včasih poteka zelo burne razprave s tem v zvezi. Prav tako smo pravili tudi celostno analizo o prehrani v državah v razvoju. OZN se je odvala tako, da je vzpostavila mehanizem za koordinacijo pod okriljem gospoda Navara, namestnika. Na koncu smo vzpostavili ta celostni mehanizem za vsako državo. To delo OZN je podprla tudi Evropska komisija. To se je povezalo tudi z delom posebnega odoslanca OZN in pa posebnega svetovalca, ki delujete tudi v Mjanmaru. Prav tako imamo tudi še um, Irak, Iran, Gruzijo in pa Sudan, te pa druga področja sodelovanja. To poročilo pomeni tudi zaradi odgovornosti in pa večje preglednosti. To kaže to, kako se znamo sredočiti na partnerstvo na celosten način. Tako vidimo, kako bralec v eni sami publikaciji vidi, kako delujemo v postkriznih obdobjih. Prav tako vidimo tudi, kakšna je odgovornost. To je veliko bolje prikazano, kot pa v formalnih poročanjih. Prav tako je naše sodelovanje najbolj živo. Poročilo lepo kaže preko številnih primerov to, kako sklad skupnosti prispeva k gradni boljših življenj in prihodnosti. Vse skozi si prizadevamo za to, da kar se da izkoristimo naše partnerstvo. Torej, da najbolje vemo, kdaj in kako skupaj sodelovati, zajemamo vse možnosti in jih izkoristimo. Odzivamo se na kritiko tudi parlamenta, da ni bilo vedno jasno, zakaj se je Evropska komisija odločila za OZN kot partnerja. Našim delegacijam smo sporočili nekaj glavnih smernic v zvezi s temi ocenami, še posebno o tistih področjih, kjer najbolje sodelujemo. Tako komisija kot OZN morata izkoristiti te sinergije, tako da bomo kar se da izkoristili naše sodelovanje. Eno področje, kjer smo bili odlični, je rehabilitacija sistemov v postkriznih obdobjih, ko so zmogljivosti države šipke, prav tako podpiramo več donatorski pristop. tudi če države donatorke ohranijo isti odstotek dane pomoči, lahko vendar rečemo, da so trenutna sredstva premalo, zato moramo napraviti ta sredstva čim bolj učinkovita. Tukaj ne gre samo za sredstva um, OZN in pa EU, treba izkoristiti sredstva vseh donatorjev. Za konec predsedujoča, pa bi rad izrazil še velik interes Evropske komisije v imenovanje pod sekretarja OZN za vprašanje spolov. Upamo, da bo ta novi podsekretar čimprej imenovan in upamo, da bo ta oseba imela vso možnost, da bo spodbudila ozaveščenost, čim večjo vlogo javnosti in pa čim bolj uh, učinkovit sistem na tem področju v okviru OZN. Hvala. Vous avez la parole pour répondre aux dernières questions et aux observations de la Commission. Gospa Mogiro, imate priložnost, da odgovorite na vsa vprašanja. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej vprašanje glede ekonomske krize. Dejali ste, da številne države nimajo dostopa do razvojne pomoči. To je dejstvo. Pa vendarle, finančna kriza je pokazala, da je mogoče hitro angažirati sredstva. Poglejte si samo, naprimer, koliko sredstev so namenili za načrte za oživitev gospodarstva. Ko to pogledamo, je popolnoma jasno, če bi države izpolnile vsaj del obljub, potem bi bilo mogoče uresničiti cilje, razvojne cilje tisočletja. Generalni sekretar Banki Mun je vedno ustrajal pri tem, da Nekatere države sprejemajo določene ukrepe, da poskušajo oblikovati prave politike. In sedaj je najboljša priložnost, da pomagamo tem državam iz revščine. Vidimo, kako velike so vrseli med obljubami in pa dejanskimi viri. Tukaj gre za milijone. Finančna kriza je pokazala to, da sveda obstajajo težave, ampak vendarle tudi priložnosti. Ampak samo v primeru, če obstaja za dosti velika politična volja za napredek. Potem pa vprašanje o Afganistanu. Res je. Treba izboljšati dostojanstvo žensk v Afganistanu, sicer je to nespremljivo. Generalni sekretar je jasno povedal, da take situacije ne moremo tolerirati. OZN in pa mednarodna skupnost sta pred izzivom, da pomagamo te državi razviti institucije, kjer se bodo spoštovale pravice žensk in sicer tudi človekov pravice. Te institucije mora poskrbiti za dobro upravljanje in pa za enakost svojih državljanov. Da, mednarodni problemi, OZN ima tukaj zelo pomembno vlogo, politično vlogo. Prav tako pa lahko deluje tudi kot pošten posrednik pri številnih vprašanjih. Omenili ste naprimer vprašanje v zvezi s podnebnimi spremembami, neširjenje orožja, in pa korupcija. Prej sem se pogovarjala z gospod predsednico odbora za razvoj. Postalo je jasno. Če se države prispeva, eh, prizadevajo za trajnostno gospodarsko rast, potem se morajo soočiti s problemom korupcije. To je nujno. Prav zato sem hvaležna vaši podpori pri sodelovanju s številnimi državami, tudi z mojo državo Tanzanijo. Vprašanje gospoda Goldbreita. Kot prvo, Združeni narodi, kot je povedal gospod Kat Aidi, priznavajo, da je prišlo do prevare na volitvah v Afganistanu. Gospod Galbert je povedal podobno kot gospod Kal Aidi včeraj na svoji tiskovni konferenci. Zakaj gre? Kakšna je vloga OZN v Afganistanu? To je vprašanje. Vloga je bila zagotoviti tehnično podporo v volilnem postopku, a OZN pa ni mogla obenem zagotoviti podpore in pa delovati kot opazovalec. In zato je prišlo do teh razlik. Generalni sekretar je menil, da je bilo zato potrebno poklicati gospoda Goldbrighta. Zato je šlo. Tukaj ne gre za kakšno prikrivanje. Jasno je, kaj se je zgodilo, ko je gospod Kat Aydin včeraj govoril na tiskovni konferenci, ga so ga podprli vsi partnerji. Terence, o tiranih ste govorili, ekstremice, ko se spomnite, lansko leto sem predstavila generalnega sekretarja na sestanku Afriške unije. Tam sem povedala, da se je treba boriti proti tiraniji, končno in za vselej. Afriška unija ni bila zadosti uspešna pri teh vprašanjih, a vendar je bil pritisk mednarodne skupnosti zadosti močan. Tako so tudi sestavili vlado narodne enotnosti v Zimbabveju. Sredaj je treba narediti še veliko, ampak vendarle, če bomo vsi zadosti aktivni, če bo tudi Evropska komisija se držala teh načel, potem je vendarle mogoče odpraviti tiranijo po svetu. To je zaenkrat vse. Hvala lepa. Eh, predstavniku generalnega direktorata. Upoštevali bomo tudi to, katere področje treba še okrepiti. Prav tako bomo pogledali še to, kako na drugačne načine šanje med Evropsko komisijo in pa Združenimi narodi. Hvala. Hvala lepa, gospod Magiro, za zelo zanimivo poročanje tukaj v Evropskem parlamentu. V predstavitvi in pa tudi tekom razprave je postalo jasno, da je sodelovanje med OZN in pa Evropskim parlamentom izjemno pomembno, bolj kot kadarkoli prej. Pred nami so res veliki izzivi. Doktorica Magiro je podarila to, da gospodarska kriza zahteva velike stroške tudi za Afriko. To je veliko večji strošek, kot ga namenjamo za razvojno pomoč. Torej tukaj je potem tudi prehranska kriza, lakota, zato treba razviti nove strategije, viro je premalo. Na teh področjih je naše sodelovanje izjemno ključno Hvala lepa, namestnica generalnega sekretarja, za sodelovanje, hvala lepa tudi vsem poslancem za sodelovanje v razpravi.